Good afternoon. Bonjour. Buenas tardes. Dobar dan. Prosim vas, da se vsi posedete in da lahko začnemo. Please be welcome to this session of the Dobar dan in dobrodošli na tem zasedanju odbora Libe prva točka na dnevnem redu, kot običajno, predvideva sprejetje dnevnega reda. In predlagam, da sprememo osnutek dnevnega reda s samo nekaj manjšimi spremembami. Najprej združili bomo točki 3 in 7, ki sta povezani s prihodnim učinkom oziroma posledicami Lizbonske pogodbe. Torej združili bomo točki 3 in 7. Potem bo sledila izmenjava mnen s poročevalcem za ocenjevalni mehanizem za šengenski pravni red, kar je tudi povezano z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe. Eh, verjetno ste videli, da bomo jutri o teh poročilih tudi glasovali. Potem ob 17, torej ob 5, pa bo sledila izmenjava mnen z koordinatorjem Evropske unije za boj proti terorizmu, gospodom Žilde Kerkovu. To je ključna točka današnjega dnevnega reda. Potem pa bomo jutri sledili predlaganemu dnevnemu redu z izjemo 23. točke. Prenos kazenskih postopkov. Ta točka je predstavljena na naslednji sestanek odbora Libe 15. oktobra. Kdo temu ogovarja? Ne, potem lahko dnevni red sprememo. Druga točka, sporočila predsednika. Torej, lahko povem, da nimam nobenih posebnih najav. Lahko zgolj proslavimo dejstvo, da je bil drugi irski referendum uspešen in da smo se s tem približali vstopu veljavo Lizbonske pogodbe, ki bo Če bo šlo vse po sreči, stopilo veljavo konec letošnjega leta oziroma začetkom leta 2010, kar je seveda dobra novica. In pa tretja točka. Tu gre za vpliv Lizbonske pogodbe na območje svobode, varnosti in pravice. Cilj te izmenjave mnen je, da slišimo stališča pravne službe Evropskega parlamenta, predsedstva, torej švedskega predsedstva, eh, kateri, katerih predstavniki so tudi z nami, in pa tudi mnenje Evropske komisije in poročevalca odbora AFKO v zvezi z Lizbonsko pogodbo. Opozarjam vas na to, eh, da bo Lizbonska pogodba torej imela velike posledice za področje svobode, varnosti in pravice. Eh, predvsem se bodo politike osredotočile na zaščito temeljnih pravic. Pogodba bo dala več moči evropskim državljanom, ki so dejanski vir verodostojnosti območja svobode, varnosti in pravice. In uh, evropske institucije morajo tukaj spoštovati državljane in jim omogočiti enako obravnavo pred vsemi organi, telesi in agencijami. Ravno tako bo delovanje Evropske unije postalo bolj verodostojno, ker bo temeljilo na novi pravni podlagi. Pogodba bo poenostavila institucionalni okvir, se bo odpravila trenutno eh, dihotomijo med eh, prvim in tretjim stebrom, ki jo predvideva vsaj do sedaj eh, pogodba iz Maastrichta. Ravno tako bo pogodba iz Lizbone okrepila proces odločanje z razširitvijo glasovanja s kvalificirano večino v svetu in ponudila bo dodatna jamstva za spoštovanje načel subsidijarnosti in uh, sorazmernosti in pa ne nazadnje bo okrepila demokratska načela, ki bodo postala še močnejša z Eh, okrepljenim postopkom soodločanja v sodelovanju z Evropskim parlamentom. So, Naj torej najprej dam besedo predstavnikom pravne službe Evropskega parlamenta. Gospod Bradley, izvolite, imate besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Moja kratka predstavitev danes uh, Eh, pravzaprav dopolnjuje to, kar ste že vi uvodoma povedali. To, vaša analiza je bila bolj eh, eh, politična, moja pa je bolj institucionalne narave. Lizbonska pogodba bo zaključila postopek, ki se je začel s pogodbo iz Maastrichta leta 1993 in sicer gre za uporabo metode skupnosti za oblikovanje politik na področju svobode, varnosti in pravice. Nova pogodba bo bistveno poenostavila in demokratizirala sprejemanje odločitev na tem področju. E, gre za poenostavitev v smislu tega, da bo obstajal samo en zakonodajni postopek, ki bo e, vse splošno uporaben in sicer e, bo to običajni zakonodajni postopek, kar je novo poimenovanje za postopek soodločanja. To bo prineslo več demokracije tako v Evropski parlament, Eh, hkrati pa bodo tudi nacionalni parlamenti igrali pomembnejšo vlogo pri sprejemanju in uresničevanju teh ukrepov. Eh, institucionalna struktura eh, na področju notranjih zadev pa se ne bo bistveno spremenila. Torej, običajni zakonodajni postopek bo veljal za vsa področja eh, zakonodaje, vključno s tistimi področji, kjer eh, dosedaj ni bilo predvideno eh, posvetovanje s parlamentom, kot naprimer na področju mednarodnih sporozumov. Morda se verjetno se vsi spomnite sporozumov z SWIFT-om eh, z ZDA. Eh, določene zadeve, ki so se dosedaj obravnavale pod tretjim stebrom, kot naprimer policijsko sodelovanje, sodelovanje v pravosodju, bodo sedaj obravnavane pod enakimi pravili, kot trenutno velja za notranji trg. Ukrepi skupnosti in držav članic na tem področju pa bodo tudi podvrženi eh, eh sodnemu nadzoru strani Evropskega sodišča. Eh, Lizbonska pogodba predvideva tudi nove cilje in nova splošna načela skupnosti. Naprimer, eh, zahteva po solidarnosti med državami članicami, ko gre za obravnavo državljanov tretjih držav na področju azila in nadzora zunanjih meja. Eh, eden od ciljev je tudi olajšati dostop do pravice za državljane. Eh, gre, tukaj gre za dve eh, specifični načeli, ki veljata horizontalno na vsa področja v okviru svobode, varnosti in pravice. Najprej nacionalni parlamenti bodo igrali okrepljeno vlogo, tako kar zadeva sprejemanje ukrepov in sicer s tem, ko bodo uporabljali protokol za subsidijarnost in Eh, protokol o, o vlogi nacionalnih parlamentov in pa še, to je specifično za področje svobode, varnosti in pravice, parlamenti bodo tudi ocenjevali oziroma izvajali evalvacijo politike Evropske skupnosti na področju notranje varnosti in aktivnosti Eurojusta in Europola. Eh, in pa druga značilnost, kar ni nič novega, je, da Danska, Irska in Združeno kraljestvo uh, uveljavljajo tako imenovani opt-out režim po uh, trenutnih pogodbah. Eh, potem je tu še pet specifičnih značilnosti Lizbonskega režima, ki so vezane na eh, specifične vrste odločitev in ne na splošno politična področja. Uh, Eh, in eh, ti ukrepi, oziroma ti značilnosti so omejene ali časovno ali pa eh, glede na osebe, za katere veljajo. Najprej gre tu za poseben zakonodajni postopek, kjer je potrebno le posvetovanje s parlamentom, ko gre za določene odločitve, kot so naprimer začasni ukrepi, kadar se država članica sooča z velikim utokom oziroma prihodom državljanom tretjih držav ali pa ko gre za uh, družinsko pravo in uh, policijske operacije, uh, torej policijskih sil določene države na teritoriju tretje države. Eh, za nekatere te odločitve je potrebno tako posvetovanje s parlamentom, kot tudi soglasje v svetu, eh, za razliko od običajne kvalificirane večine. Potem pa, kar zadeva pravosodno sodelovanje in policijsko sodelovanje, bo komisija morala eh, začeti deliti svojo zakonodajno pobudo z četrtino držav članic, ne pa s posameznimi državami članicami. Četrta posebna značilnost je možnost, da države članice eh, potegnejo varnostno zavoro, ko gre za ukrepe na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja, ki bi vplivali na temeljne značilnosti pravosodnega sistema posamezne države članice. Eh, To pomeni, da bo osnutek ukrepa potem prišel pred Evropski svet, ki bo moral eh, doseči soglasje. In če soglasja eh, ne bo, bodo države članice, ki bodo želeli, lahko izvajali okrepljeno sodelovanje. In pa še zadnja specifična značilnost eh, je omejena tako z časovnega kot sebinskega vidika in sicer gre za ukrepe na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Eh, ki so bili sprejeti po predlizbonskem režimu. Eh, pet let potem, ko bo lizbonska pogodba stopila v veljavo, eh, komisija ne bo mogla začeti postopko zaradi kršitev proti državam članicam, ki ne bodo izvajale teh ukrepov. Sodišče pa bo lahko podalo samo predhodne sodbe po trenutnem režimu. Gospod predsedujoči, to so. Eh, bile izjeme, ampak eh, splošno načelo eh, je zdaj popolnoma generalna metoda skupnosti. Ena od pravnih posledic vstopa veljavo Lizbonske pogodbe je Eh, to, da bo listina o, človekovih, eh, o temeljih pravicah dobila enako veljavo kot eh, temeljne pogodbe. To pomeni, da bodo državljani dobili temeljne pravice, kar pomeni konsolidacijo tistih temeljnih pravic, ki so že zaščitene z, za, s pravnim redom skupnosti, zdaj pa se bo to razširilo tudi na tisto, kar je bilo prej drugi in tretji stebr. Naj omenim, naj omenim še, kakšne so omejitve uporabe te listine. Najprej jasno je, da listina kot taka nikakor ne razširja pristojnosti Evropske skupnosti, kar zadeva pogodbe. To pomeni, da je potrebno najprej preučiti zakonodajne pristojnosti Evropske skupnosti, ki izhajajo iz zakonske podlage. In eh, listina bo potem vplivala na to, kako uh, institucije uresničujejo te pristojnosti, uh, Eh, kar mora pač eh, spoštovati predvidena pravila. Če vam dam enostaven primer. Eh, če bo skupnost sprejela kakršnikoli ukrep, bo morala upoštevati načela, ki so zapisana v listini, da ima vsakdo pravico do zaščite svojih osebnih podatkov, da je dovoljeno pravično, eh, torej, da je dovoljena pravična obdelava podatkov samo s specifičnim namenom. In pa tretjič, da bo v pravilih skupnosti moral biti predviden uh, organ, ki bo nadzoroval uresničevanje teh pravil. Uh, Eh, zdaj pa prihajam do uresničevanja samih pravic eh, iz listine. Čeprav so te pravice eh, zapisane v vseh členih, je potrebno povedati, da 52. člen predvideva, da je uresničevanje teh pravic lahko omejeno, ampak to je zopet izjema, ki izjemi. In te, te pravice so lahko omejene samo v skladu z zakonodajo v okoliščinah, kjer je bistvo pravice eh, zagotovljeno eh, in kadar je to nujno ter kadar so omejitve v skladu s skupnimi cilji, ki jih, ki jih Evropska unija smatra za nujne za zaščito eh, svoje svobode in svobode drugih. Eh, Skratka, listina je posebno zavezujoča za vse institucije, vse agencije in vse organe Evropske skupnosti v vseh njihovih dejavnostih. Ravno tako listina zavezuje tudi države članice, ampak samo kadar izvajajo evropsko zakonodajo, eh, kar je eh, podvrženo tudi omejitvam iz nekoliko obskurnih protokolov za Združeno kraljestvo in Polsko. In pa še zadnja zdeva, ki jo želimo omeniti, je tudi vezana na zaščito temeljnih pravic in sicer je to pooblastilo in tudi obveznost skupnosti, da pristopi k Evropski konvenciji o zaščiti človekovih pravic. In eh, ta dožnost je predvidena v drugem odstavku šestega člena nove uh, pogodbe. Uh, Trenutno Evropska skupnost namreč nima pristojnosti, da bi pristopila k tej konvenciji. Po sprejetju Lizbonske pogodbe pa bo komisija lahko začela pogajanja o tem pristopu in svet bo eh, s soglasjem lahko potrdil potrebni sporazum. Za dokončno sklenitev pa bo potrebno soglasje Evropskega parlamenta in tudi potrditev eh, držav članic v skladu z njihovim ustavnim redom. Um, namen tega je, da bi bila mogoča eh, pritožba tudi proti posameznim eh, sodbam Evropskega sodišča. Seveda pa vse države lahko omogočajo širšo zaščito temeljnih pravic, kot je predvideno, 52, eh, kot je predvideno v konvenciji. Toliko z moje strani, pripravljam pa sem tudi odgovarjati na morebitno vprašanje. Ste perilo? Hvala, gospod Perilo, želi nekaj povedati? Sečajmen. Hvala, gospod predsednik. Samo dve malenkosti bi rad dodal k temu, kar je povedal gospod Bradley v zvezi s pristopom Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. Eh, govoril pa bom francosko, ker imam besedilo pripravljeno v tem jeziku. Torej, Lizbonska pogodba dejansko predvideva, da mora Evropska skupnost pristopiti k konvenciji o človekovih pravicah, ampak dejansko pa je zato potrebno soglasje v svetu, čimer bo sled, bodo sledili nacionalni postopki ratifikacije. Eh, v veliki meri gre torej za ratifikacijo, čeprav v samem besedilu ni, zapisano, ni zapisana beseda ratifikacija, ampak potrditev. In eh, mislim, da je pomembno, da se Eh, ta odbor prepriča, da postopek pristopa k eh, konvenciji o človekovih pravicah steče čim hitreje in da se čim prej zaključi, kajti pristop Evropske skupnosti k tej konvenciji bo pomenil, da bo omogočen zunanji nadzor in sicer strani eh, sodišča v Strasburu, kar bo veljalo za vse države članice Evropske unije. Nobene države torej ne bo več, ki bi lahko izbrala kakšen opt-out, kar zadeva listino o temeljnih pravicah. Ko bomo torej pristopili k konvenciji o človekovih pravicah, eh, bo to pomenilo, da bo učinek štokholmskega programa še toliko večji. Kajti velik del štokholmskega programa bo eh, pod velikim vplivom pristopa k konvencije o človekovih pravicah. Skratka, to je obveznost, kot sem že povedal. Ehm, in pa druga točka, eh, kot meni Nemško zvezdno sodišče in kot eh, so izrekli v svoji sodbi 30. junija letos, obstaja Eh, torej je dejansko vezno, da se pristopi k konvenciji, ampak v sodbi nemškega sodišča obstajajo dolgi odstavki o um, vlogi Evropske skupnosti, predvsem kar zadeva eh, sodelovanje v kazenskih zadevah in sodišče je prepričano, da preden eh, predstavniki Nemčije izrečejo svoje stališče v svetu, morajo prisluhniti nemški vladi. To je bilo podvrženo eh, precejšnji kritiki že od samega začetka, ampak eh, ko govorimo o um, kazenskih zadevah, uh, Eh, je sodišče v Kalsruju povedalo, da je parlament v glavnem tisti, ki mora sprejemati odločitve, ampak to bo vplivalo seveda tudi na evropsko raven in eh, predviden je določen eh, zakonodajni postopek. Ampak vloga Evropskega parlamenta v tem primeru ne bo nič manjša od vloge Nemškega parlamenta, torej ko gre za sodelovanje v kazenskih zadevah, bodo bo potrebno upoštevati tudi mnenja parlamentov v večji meri eh, in sicer vključno tudi s stališčem Evropskega parlamenta. Ob kaki drugi priložnosti lahko še povem kaj več o tej sodbi, ampak želel sem izpostaviti to specifično točko. Hvala, gospod Perilo. Morda kakšen komentar strani švedskega predsedstva. Gospod Nilsson, izvolite. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And may I start by saying that uh, I can. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj za začetek povem, da se eh, tudi sam zelo strinjam eh, z vašim navdušenjem in eh, se pridružujem vašemu zadovoljstvu nad izidom referenduma na Irskem. Tudi mi smo zelo zadovoljni, da je bil rezultat referenduma tako zelo uprit evropski poti. Um, vendar pa se moramo zavedati, da nismo še dosegli končnega cilja, pred nami je še nekaj postopkov ratifikacije, ampak vseeno upamo, da bo vse to zaključeno v um, bližnji prihodnosti. Rano tako se v veliki meri strinjamo z vašim mnenjem o Lizbonski pogodbi. Evropska unija bo postala bolj odprta, bolj demokratična in bolj učinkovita. Kar zadeva soodločanje z Evropskim parlamentom, eh, se bo eh, število področji eh, podvojilo z 40 na 80 in na teh 80 področjih Eh, bomo na ta način odpravili demokratski primankljaj, ki eh, smo ga imeli pod starimi pogodbami. Kar zadeva uresničevanje lezbonske pogodbe, eh, seveda na to temo potekajo različne razprave. Vsako predsedstvo se mora pripraviti in zato potekajo tudi pogovori med predsedstvom in Evropskim parlamentom. Mrsikaj uh, je tukaj pomembno tako za nas kot za vas in prepričan sem, da te razprave dobro napredujejo in da boste zadovoljni z rezultati teh razprav in teh pogovorov. In eh, ena od tistih stvari, ki so zelo pomembne, je že bila omenjena danes, namreč gre za vprašanje temeljih pravic ta tema je zelo pri srcu tudi švedskemu predsedstvu. Drugo vprašanje pa je, kaj storiti, eh, kar zadeva pravno podlago, ki se bo z novo pogodbo spremenila. In tukaj upam, da bomo lahko postopali na enak način, kot ko smo prehajali iz Maastrichta na Amsterdam, namreč, da bomo eh, zelo tesno sodelovali. Eh, da bodo poročevalci tesno sodelovali s predsedstvom in da bomo dosegli dobre rezultate tako v svetu kot v parlamentu. Eh, predvsem gre tukaj za eh, okvirne sklepe, ampak pravna podlaga se bo spremenila tudi v številnih drugih primerih. In lahko vam zagotovim, da so naši predsedujoči v tesnem stiku z poročevalci, ki ste jih imenovali za posamezne dosjeje. Za zaključek pa naj se navežem še na vprašanje, ki ga je eh, ravno prej eh, izpostavil eden od poslancev in sicer eh, kar zadeva konvencijo o človekovih pravicah. Eh, pozval je, da bi bilo potrebno to konvencijo čim prej sprijeti in s tem stališčem se povsem strinjam. Pripričan sem, da bo to eh, glavna značilnost tudi našega eh, predloga za štokomski program, ki ga bomo predložili v nekaj tednih. In želeli bi si, da bi se ta postopek čim hitreje končal in da bi bil kar najbolj učinkovit kaj ti nobenega dvoma ni, da bomo nedvomno tudi sami predlagali tako pot. Hvala. Hvala, gospod Nilsson, gospod Laura Korado, v imenu Evropske komisije. Uh, Hvala. Sredo je tudi komisija zelo zadovoljna z izidom irskega referenduma in upamo, da bodo postopki ratifikacije v vseh državah članicah čim hitreje končani, kot je povedal predstavnik predsedstva. Tudi mi pozdravljamo novosti, ki jih uvaja Lizbonska pogodba. Eh, še posebej eh, povečane pristojnosti Evropskega parlamenta, razširitev soodločanja na večino um, zadev na področju PNZ in pa okrepljeno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Eh, kot je predsedstvo že povedalo, potekajo priprave v svetu in podobno velja za komisijo, tudi eh, pri nas potekajo razprave v skladu eh, z našimi pristojnostmi. Omenjen je bil pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in tu so tudi še druga eh, vprašanja, druga področja, kjer bomo dobili novo pravno podlago z novo pogodbo, kot, je, naprimer, eh, kot so naprimer državljanske pobude in tako dalje. Kar zadeva spremembo pravne podlage pri številnih instrumentih, ki so še eh, v postopku odločanja, Eh, tudi mi kot predsedstvo upamo, da bomo lahko zelo tesno sodelovali s parlamentom, kar zadeva posamezne predloge. Sploh eh, je pomembno sodelovanje s pročevalci, tako da se bo delo lahko čim bolj plodno nadaljevalo. Eh, to še posebej velja za tiste postopke, kjer bo prišlo do spremembe sposvetovanja k soodločanju. In podobno kot smo naredili, ko je stopila v veljavo Amsterdamska pogodba, bo komisija že pred vstopom v veljavo nove pogodbe predstavila nek omnobus sporočil, um, kjer bo eh, prikazano, um, kje vse se spreminja pravna podlaga. In eh, kar pa zdajva predloge iz tretjega stebra, tukaj govorimo o različnih eh, pravnih aktih in naša interpretacija je taka, da bodo ti predlogi postali brezpredmetni in da jih bo potrebno na novo spostaviti, na novo spostaviti z novo pravno podlago. In, eh, Vprašanje, kaj se bo zgodilo, če ne bodo formalno ponovno sprejeti pred vstopom v veljavo lezbonske pogodbe. Eh, tudi o tem razmišljamo, kako to rešiti in sicer se to navezuje ne samo na tiste predloge, ki ne bodo sprejeti do vstopa v veljavo nove pogodbe, ampak tudi eh, gre tukaj, tukaj tudi za že obstoječja, ki pod tretjim stebrom. Skratka, razmišljamo o morebitnih spremembah teh aktov. In eh, ta razmislek še poteka, seveda pa bo nujno, da nova komisija eh, si zastavi politične cilje in da tukaj um, si cilje zastavijo tudi novi komisari, ki bodo odgovorni za področje PNZ. Veseli bomo tudi kakršnih koli prispevkov parlamenta, kar zadeva prednostne naloge in vsekakor smo pripravljeni sodelovati in se pogovarjati z vami o teh stvarih. Hvala. Now... Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo za poslance, ki so prosili za besedo. Najprej gospod Bruj Tavares. Sorry, Se opravičujem, gospod predsednik, ampak mislim, da nisem prosil za besedo. Niste? Dobro, potem pa gospod Romeva, prosim. Najlepša hvala. Imam posebno specifično vprašanje, kar zadeva listino in protokol za Združeno kraljestvo in Polsko. E, eh, prosim bi, če lahko e, specifično poveste, kakšne so posledice tega, ali bo to eh, veljalo eh, za državljane ali za teritorij in če nam lahko daste kakšen primer, kako bo to se uporabljalo. Hvala. Hvala, gospa Latford. Ja, hvala. Tudi moje vprašanje se navezuje na protokol. Torej, če sem prav razumela, gospod eh, Bradley je rekel, da gre za obskuren protokol. Um, mislim, da ta pridevnik dobro opisuje tudi moje razumevanje tega, kaj ti tudi sama ne razumem najbolje, kakšen je smotr tega protokola. In Dobro bi bilo, če bi nam gospod Bradley predložil to, kar je povedal tudi v pisni različici. In pa zanima me, kakšno je eh, stališče pravne službe o pomenu tega protokola. Zelo zanimivo bi bilo slišati, kakšno je njihovo stališče in pa zanimiv bo tudi odgovor na vprašanje gospoda uh, Romeve, torej ali to velja samo za teritorij ali za državljane. Eh, in pa, če sem prav razumela, je, ne vem kako mu je ime, kolega gospoda Bradleya potem dodal, da eh, če in ko bo Unija pristopila k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, bo obstajal mehanizem zunanjega nadzora, ki bo veljal za vse države članice in ne bo več možnosti opt-outa. Imamo torej zanimiv scenarij, eh, kajti kdorkoli bo izuzet iz eh, britanskega oziroma polskega protokola, se lahko vendarle obrne na Štrasburgo sodišče in se pritoži nad tem, kako Združeno kraljestvo uresničuje svoje obveze do Evropske unije. To se mi zdi zelo zanimiva ideja in rada bi slišala kaj več. Um, nekaj ljudi je v Združenem kraljestvu, ki niso prav daleč od um, strankarske konference ta teden, ki, ali pa prejšnji teden, ki niti niso razmišljali o tem, uh, kaj bi to lahko pomenilo. Torej, bi lahko slišali nekaj več eh, pojasnil strani pravne službe o tem, kakšni so tukaj potencijalni scenariji. Kajti eh, očitno ljudje, ki so se želeli eh, nekako izolirati pred eh, to listino, eh, se, se zdaj niso izolirali pred eh, stališčem sodnikov, ki, ki pač pravno formalno niso del evropskega sistema. Hvala. Ste zaključili? Sem. Zvenite presenečeni, gospod predsednik. Hvala, gospa Latford, gospod Busetin. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Sam se pridružujem eh, prejšnjim govornikom in tudi sam pozdravljam izid referenduma na Irskem. In eh, tudi sam upam, da bo zdaj postopek ratifikacije kar najhitreje končan in da bo pogodba tudi čim prej stopila v veljavo. Uh, sam pa bi, gospod predsednik, rad podal nekoliko širši razmislek o tem, kaj nam pravi uh, položaj na Irskem. Kot uh, se kolegi zavedajo, je bila ena od glavnih skrbi Evropsk irskih voljivcev. Povezana tudi s tem, da je Evropska unija preveč usiljiva, ko gre za določene vidike nacionalnega življenja ali pa celo družinskega življenja zdelo se jim je, da gre usiljevanje Ruske unije tukaj bistveno predaleč. In to nas opozarja, da moramo biti zelo pozorni mm, v naših institucijah, ko se lotevamo določenih področji. Naprimer, kar zadeva eh, dru, družinsko zakonodajo, so bili irci očitno zaskrbljeni um, glede tega, v kolikšni meri naj se Evropska unija tukaj vmešava in v kolikšni meri naj določa, kaj je predovoljeno in kaj ne. E, in e, ta pogodba, ko bo stopila veljavo, kar upam, da se bo zgodilo čim prej, e, nas bo prisilila, da bomo sprejeli svoj del odgovornosti in da bomo na tem področju zelo previdni. Druga točka. Mislim, da uh, Tukaj obstajajo tudi postopkovne posledice za delo našega odbora, eh, gospod predsednik, kajti zakonodajno breme na področju notranjih zadev se bo povečalo, tudi število komisarjev se bo povečalo. In eh, to se mora odraziti tudi v organizaciji našega dela. Eh, poskrbeti moramo za to, da ko govorimo o dodelitvi časa na svojem dnevnem redu, da bomo dajali prednost zakonodajnim dosjejem. Kajti, če se bo število tovrstnih dosjejev povečalo, bo to seveda bistveno vplivalo na našo delo. In res se mi zdi, da bi na neki točki, gospod predsednik, morali razmisliti o tem, kako se bodo vse te spremembe prenesle v vsakodnevno delo našega odbora, kajti eh, z večjo količino dela eh, se bomo prisiljeni soočiti tudi s tem vprašanjem. Hvala. Gospod Haurig. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam eh, bi rad povedal, da zelo pozdravljam rezultat eh, irskega referenduma. Eh, seveda smo lahko zaskrbljeni ali pa optimistični. Če bi se stvari obrnile drugače, bi bili seveda zelo zaskrbljeni. Zdaj pa, ko je rezultat tako, kot je, smo lahko optimistični. Rad bi spregovoril o tem, kaj bo to pomenilo na našem področju, če Bo torej Lizbonska pogodba dejansko kmalo stopila v veljavo? V Lizbonski pogodbi se skriva velik potencial na področju svobode, varnosti in pravice. Države članice pa morajo pospremiti stop te pogodbe v veljavo eh, z določeno veliko dušnostjo. Brez tega ne bomo mogli doseči napredka. Strinjati se moramo, da bomo poenotili svoje pravosodne, policijske, kazenske sisteme in sicer v duhu velikodušnosti. In o tem moramo razmišljati, kajti vemo, da se v svetu pojavljajo velike težave pri oblikovanju skupnega besedila o določenih eh, področjih, eh, kjer bi nam lahko Lizbonska pogodba prinesla Eh, veliko potencijalnega napredka. No, eh, kot veste, bo naslednje leto, v prvi polovici leta, svetu predsedovala Španija in sodelujem z evropskimi poslanci iz Španije, eh, iz drugih poslanskih skupin, zato da bi vzpostavil vse splošno podporo za špansko predsedstvo. In naj povem, da bodo moji kolegi in to prav kolegi iz vseh političnih oziroma poslanskih skupin uh, se zauzemali za to, da podpremo ratifikacijo listine o temeljnih pravicah in eh, to bo tudi ena od prednostnih nalog španskega predsedstva. Naš cilj je torej, da bi v prvi polovici leta eh, dosegli to ratifikacijo in da bi listina o temeljnih pravicah s tem stopila v veljavo, kajti to je nasplošno velikega pomena. Še en predlog, ki ga obravnavamo kot prednostno nalogo, pa je vzpostavitev direktive ali uredbe, ki bi se ukvarjala z možnostjo petici, kajti s tem, ko peticijo podpiše milijon evropskih državljanov, dobijo določeno moč, gre za uh, akt zakonodajne pobude in odbor AFKO je v prejšnjem mandatu pripravil poročilo na to temo. Španija pa bo v okviru svojega predsedstva uh, oblikovala mm, kot prednostno nalogo tudi uh, torej postopek zakonodajne pobude. Yes, um... Najlepša hvala, gospod predsednik. Same se tudi pridružujem vsem tistim, ki so izrazili svoje navdušenje nad rezultatom virskega referenduma. Mislim, da so bili to zelo dobri rezultati, zaradi tega, ker je bil to trden jaz. Ja, uh, ni bil neki šipki, trepetajoč se jaz. Nekaj splošnih opazk z moje strani. Nekdo, ne vem pa kdo je dejal, da bo sedaj Evropska unija eh, začela delovati na eh, celem spektru novih eh, političnih področjih. Sama mislim, da je Evropska unija že aktivna na teh, še posebej na tistih, kjer deluje tudi naš odbor, ampak to ne počne na zelo demokratičen in pregleden način. Zaradi tega je to pravzaprav zelo velika korist, zelo velika pridobitev za evropske državljane, zaradi tega, ker bodo te politike sedaj postale odprte. Od njih se bo tudi v parlamentu odprto razpravljalo. Podobno me je tudi presenetil komentar uh, cenjenega kolega gospoda uh, Busutila, ki je dejal, da Eh, zgleda, ko da Evropska unija posega v zasebno življenje in družinsko življenje posameznika sama. Ima občutek, da eh, se Evropska unija sploh ne ukvarja z njihovim življenjem. Nasprotno, ščitimo njihova življenja. Če torej je kdorkoli sploh, ki bi eh, posegal v ta življenja, so, so potem to nacionalna, nacionalne vlade in različne organizacije. Naslednje opažanje. Razveselil eh, me je predstavnik eh, pravne eh, službe, ki je govoril o sodni odločbi, ki je bila spreta v Karlsruhe, zaradi tega, ker kaže, da eh, so bile tukaj povedane tudi različne eh, stvari o Evropskem parlamentu, saj ta pravi, da ta ne more biti pravi Evropski parlament, ki zastopa evropske državljane zaradi tega, ker nimamo prave opozicije, nimamo prave vlade. In ker pravzaprav nismo takšni kot je nemški parlament, kot je Bundestag. Ampak, če si pogledate to odločbo poblizu, vidite, da je uh, vnes, upeljala nekakšno novo možnost veta za nacionalne parlamente. Zato me zanima, ali bi lahko pravna služba uh, si pogledala, kakšne so morebitne implikacije odločbe iz Karlsruhe kar ravno glede tega. Še zadnje opažanje, eh, ki se nanaša na uh, to, kar je povedal predstavnik sveta. Zelo ves, me veseli, da svet namerava tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Zaradi tega, ker moram povedati posem uh, odkrito, da dosedanje sodelovanje med parlamentom in svetom ne bi opisala kot zelo v duhu sodelovanja. Govorili ste o različnih poročilih, o različnem sodelovanju s poročevalci in sama sem poročevalka za Europol in za eh, način izmenjevanja eh, obveščevalnih informacij eh, med Europolom in različnimi državami. Sama nisem bila v nečem strani sveta ob obveščena. Eh, govorim o lanski novembrski resoluciji, ko je Evropski parlament naprosil eh, svet, da pripravi in podeli z nami informacije glede tega. Bliža se eh, obletnica sprijete resolucije, zaenkrat pa nisem prijela niti trohlice uh, informacij in lahko bi še in še naštevala. Tako da resnično upam, da se bo to drastično spremenilo. Pričakujem tudi, da se bo to drastično izboljšalo potem, ko bo prišlo do ratifikacije Lizbonske pogodbe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Albrecht. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Še en primer bi želel ko smo podali vprašanje švedskemu predsedstvu, kaže, da bo Lizbonska eh, pogodba vendarle sprejeta eh, na podlagi referenduma, lahko to sklepamo švedsko. Eh, švedsko predsedstvo sedaj razmišlja o Eh, sporozumu, ki naj bi mu bilo sedaj tudi bolj naklonjeno, eh, naklonjen Evropski parlament. Tukaj naj bi se poznalo tudi boljše sodelovanje na področju tretjega eh, stebra Prejšnji eh, mesec je naš odbor težko dopovedal, zakaj eh, ne podpiramo sprejetju tega sporozuma v tem trenutku. Sedaj me pa zanima, ali se bo kaj spremenilo in kaj o tem misli švedsko predsedstvo. Hvala, gospod Alvaro. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, rad bi eh, se pridružil Sofi in povedal, da v glavnem svetom nismo imeli dobrih izkušenj. Čeprav moram povedati tudi na mojem področju eh, je bilo sodelovanje le z dobro in da sem glede mojih vprašanj s švedskim predsedstvom zelo zgodaj začel sodelovati in se pogovarjati. Tudi mene zanima, kaj se dogaja eh, s vsemi temi dosjeji, kaj se bo zgodilo, ali bi lahko gledat, gledete, kaj je povedala pravna služba. Morda eh, ne bomo niti sodelovali. Sofija je govorila tudi o številnih drugih stvarih, kot je recimo eh, vprašanje podatkov o letalskih potnikih in tako naprej. Ali bodo organi znotraj komisije uh, recimo uh, sedaj morali spet stopiti do ZDA in rekli, rekli, da je treba začeti sem, eh, sem znova začeti, zaradi tega, ker sedaj mora sodelovati pri vsem tem tudi eh, parlament. Skratka, ali bo prišlo do te spremembe pravne podlage na ta način, da bodo zadeve približne bolj nam ali pa da bodo odmaknjene še bolj od nas. Kolikor sem doslej razumev, naj bi že odprti dosjeji. Um, uh, bili podvrženi ponovnemu začetku dela. Morda mi ni posem jasen ta postopek. Uh, zaradi tega, ker sem uh, zaključil svoje šolanje, ko je veljala amsterdamska pogodba. Kaj se bo torej zgodilo? ali bomo sprijeli en, eno samo spremembo dopolnivo, ki bo dejala, da, bo, da so sicer zadeve, ko so bile speljene doslej v redu, ampak se je neprej bo potekal trialog. A, tako da me zanima, še posebej bi to želel izvedeti strani pravne službe, gre bolj za filozofsko vprašanje morda, ampak upoštevaje Lizbonsko podgodbo vidimo, kaj je povedala tudi um, pravna služba in sicer, da lahko ena sama država potegne zavoro. Kar zadeva Združno kraljestvo, lahko uh, se izkaže, da uh, bodo tukaj delovali kot nekakšna zavor, zavora, pa čeprav gre za področje, kjer pravzaprav niti ne sodelujejo. Če eh, kar pomeni, da recimo neka država, ki recimo na podlagi nekega predolog, to kola niti sodeluje pri eh, nekem vprašanju, lahko reče sedaj nam pač zadeva ni všeč, zaradi tega, na podlagi tega, da imamo sedaj to možnost, lahko potegnemo zavorom, bo to storile. Potem imam pa še zadnje vprašanje, o katerem lahko govorimo tudi jutri. Omenili ste in omenjeno že bilo, da bomo sedaj imeli zelo veliko leta v zadnjih eh, letih. Z prejšnjem mandatu smo v našem obron, odboru obravnavali 480 dosejev. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ko bo začela veljati večja eh, pristojnost na področju soodločanja, ali bomo takrat imeli eh, pravico eh, zaposlovati več ljudi. Eh, dejstvo je, da z, z enako količino zaposlenih ne bomo mogli se soočiti in spoprijeti z neprimerno večjim ehm, z večjo delovno opredelitvijo. Ne vem, ali lahko glede tega, kaj povedet, poveste zdaj, ali bomo o tem govorili jutri. Najlepša hvala. Zagotovo ne želim pokvariti. Eh, lepega vzdušja zaradi uh, rezultatov irskega referenduma. Britanski konserv konzervativci pa vseeno želijo uh, ponovno se pogavati glede določenih eh, delov Lizbonske pogodbe. Ali bi bilo to možno? Ali bi bila to možna kot nekakšna predobljuba znotraj uh, volivne uh, kampanje? Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo pravni službi. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Morda ne bom mogel eh, iz različnih razlogov vsem odgovoriti. Najlažje pa, eh, z, najlažje pa eh, vam zagotovim, da bom predal svojo prejšnjo podstavitev tudi v pisni obliki. Kar zadeva protokol, ne povem, da žal tukaj nimamo nobenega pravnega mnenja, bi bili pa pripravljeni, če si tega odbor želi, da pripravimo nekaj tudi na papirju. Bilo je zastavljeno pomembno vprašanje, ali gre tukaj za nekaj, kar se nanaša na osebe ali na sodišče in to si bomo pogledali, kar zadeva družinsko pravo. Naj povem, da se je o tem na Irskem veliko razpravljalo. Eden izmed sloganov, ki je bil uporabljen, je, da bo um, Evropska unija uh, vam omogočila, da se vaša kmetija ne bo delila na manjše dele. Kar zadeva družinske. Uh, družinsko pravo, naj povem, da, da je to eh, bolj nacionalne eh, narave, le takrat ne, ko gre za čezmejne primere. Velja, v tem primeru pa velja eh, pravilo enakosti znotraj sveta. Sicer imate večinoma prav, da večinoma ne gre tukaj za nove politike, za nove politične delovanja. Res pa je, da bo eh, Lizbonska pogodba lažje opredelila, kako bodo zadeve potekale. Večinoma bo tukaj Evropski uniji na podlago 308. člena dovolila, da skupnost eh, deluje eh, v skupnem duhu, če ni nobene tretje stranke. Tako da tukaj imamo nekakšno pojasnilo tega. Obenem pa to tudi omejuje pristojnosti udeleženih v obeh pogodbah. Kar zadeva sodno odložbo iz Karzluja, ne povem, da bomo z velikim veseljem o tem še poročali, upoštevali bomo tudi zastavljeno vprašanje, kar zadeva um, poteganje zavore, pa naj povem, da uh, naj praviloma ne bi bilo, da tisti, ki pri tem ne sodeluje, tega, ne more, uh, tega delovanja ne more preprečiti, ampak pogledali si bomo zadevo še bliže, tako da vam bomo pripravili popolne odgovore. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Bradley in gospod Nilsson, bi še vi kaj povedali v imenu Evropskega predsedstva. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nas se odzovem na. Tri vprašanja. Prvič, kar zadeva podatke o letalskih potnikih. To zaenkrat To je zaenkrat vprašanje, kjer ni nobenega namena, da bi se, o, eh, teh, eh, da bi se te razprave nadaljevalo, saj ne v svetu. Pričakujemo namreč, da bo začela veljati nova Lizbonska pogodba. Potem pa bo komisija pripravila nov predlog. Glede tega vprašanja naj še povem, da nikoli ni bilo vprašanje, ali naj eh, te sezname uporabljamo, zaradi tega, ker menim, da gre za orodje, ki se ga uporablja v večini držav članic. Kot je povedal tudi moj minister v Evropskem parlamentu, pride do osme, se kar 8 odstotkov zasegov eh, mamil zgodi na podlagi uporabe teh seznamov. Tako da tukaj vidite njihovo korist. Kar zadeva Europol in izmenjavo informacij. Ne povem, gospa Sinclair, da globoko obžalujem, da vas ni nihče kontaktiral. Če eh, smem sam stopiti v stik z vami, vas bom čim prej povabil na, kosil, na kosilo, če želite, ali pa na kakšen sestanek, tako da lahko skupaj spregovoriva o vprašanjih, ki so vezana na Europol. Podobno velja tudi za druge, če nihče ni stopil z vami v stik, morda niste bili uh, pred časom že imenovani za poročevalce, ampak vsakor naj vam povem, da bomo čim prej stopili v stik z vami, zato da bodo pogovori stekli. Kar zadeva SWIFT, naj povem, da smo že podali svoje stališče eh, tudi znotraj Evropskega parlamenta eh, in sicer eh, je glede tega spregovoril kolega poleg mene. Seveda tukaj govorimo o začasnem eh, sporazumu, ki bi trajal približno 12 mesecev ali po možnosti celo manj. Cilj eh, tega sporazuma naj bi bil, da ne bi priprečali zelo, eh, pritoka zelo pomembnih informacij, ki eh, jih pridobivamo na podlagi te scheme, tako da bi lahko preprečevali teroristične napade tudi Evropski uniji, kot smo to počeli doslej. Prepričani smo, da bo komisija k malu pripravila nov mandat za um, pogajanja v zvezi s tem v skladu s Lizbonsko pogodbo, ko bo ta začela veljati. Najlepša hvala, gospod Nilsen. Ne želimo sicer tukaj odpreti razprave. Mislim, da bi gospa Endveld želela malce več izvedeti. Mogoče bo pa želela pristati na moje povabilo na kosilo. Mislim, da je vaš predlog zelo romantičen naj pri, v redu, sicer, sicer malce težko, ampak naj vam bo, bom pač šla. Kar zadeva ja, sezname potnikov, pa naj povem, da se bomo o tem z vami bilateralno pogovarjali. No further specifications as for now. Za enkrat nič podrobnejšega. Tako da se ponovno obračam na gospod Korrado iz komisije rada bi le nekaj pojasnila, nekaj v zvezi splošnega uh, sporočila in odprtih predlogov. Gre za sporočilo, ki bo pokrilo le predloge iz prvega stebra, kar pomeni, da tista orodja, tisti instrumenti, ki so odprti pred vašim odborom, eh, kot so recimo instrumenti glede nezakonitega priseljevanja, eh, nekatere šengenske zadeve ali pa vizumi. Eh, to bi bilo to, eh, večinoma pa jih to, večino predlogov pa to ne zadeva, ker so večinoma to predlogi iz tretjega stebra. Komisija pravi, da so to odprti predlogi, ki niso formalno sprijeti in objavljeni pred sprejetjem eh, Lizbonske pogodbe. Če se, ne zgodilo, eh, če se to ne bo zgodilo, potem bomo morali ponovno predložiti nove predloge na podlagi nove pravne podlage. Vsekakor pa bo morala nova komisija sprejeti politične odločitve glede tega in zagotovo bomo imeli še zelo zanimivo razpravo z vami glede političnih prednosti. Najlepša hvala. Finally, it might be... Najlepša hvala. Morda bi bilo koristno, če bi nam odgovorni za uh, oddelek za tematska raziskovanja, gospod eh, Daniel Rešar, glede tega, kaj je povedal. Morda bi nam lahko povedal kaj več o virih in sredstvih, ki so na razpolago evropskim poslancem, glede tehničnih eh, plati, glede pravnih zadev. Razno vprašanje so bila postavljena, sedaj pa čakamo še na vaše odgovore. Najlepša hvala, predsednik. Ehm, naš oddelek je imel uh, srečo, da se je lahko danes predstavil. Ko govorimo o možni, možnem začetku veljave Lizbonske pogodbe, na ta način se odpirajo številna pod, nova področja za delo in za raziskave. Znotraj prejšnjega mandata je bilo potrebno kar nekaj časa tako za poslance kot za odbore, da so spoznali, kakšne storitve jim lahko naš oddelek ponuja. Vsi parlamentarni odbori imajo posebna proračunska sredstva namenjena za raziskovanje. Ta so neodvisna od storitev sekretarijata, ki pomagajo odborom delovati. sama delam znotraj oddelka, ki se ukvarja s pravicami državljanom in z ustavnimi zadevami. Naš oddelek pomaga tudi drugim eh, povezanim eh, Eh, odborom, kot recimo odbor za pravice žensk, eh, odbor za ostavne zadeve in tako naprej, kar zadeva svobodo, eh, pravosadje in notranjo varnost. Imamo tukaj tri strokovnjake ki se ukvarjajo z varstvom podatkov, s sodelovanjem uh, policijskih in drugih organov v kazanskih zadevah. Uh, Eh, se pravi, da tukaj pokrivajo tudi razna druga področja, kot so recimo azilske vprašanja. Ukvarjajo pa se tudi z nezakonitim priseljevanjem. Naše raziskovano delo opravljajo notranji strokovnjaki ali pa tudi zunani strokovnjaki, če je delo preveč obsežno, da bi ga opravili sami. Tako da sodelujemo s tako imenovanimi think tanki iz cele Evrope. Izberemo tudi različne predloge, ki se nam zdijo najbolje umeščeni, eh, zato da lahko odgovorijo na vprašanje vašega odbora oziroma vaših odborov. tudi znotraj hiše lahko pravimo določene raziskave, če imamo za to dovolj sredstev in virnov. Večinoma je naše delo akademskega tipa, eh, stvari si pogledamo bolj eh, podrobno, eh, gre za zadeve, ki so lahko vezane na parlamentarne postopke ali pa ne. Kot primer naj navedem naslednje. Znotraj parlamenta smo pripravili dve študiji. Prva je bila glede delitve dela pri azilni skipolitiki in druga se je okvarjala z azilskim sistemom. Pripričana sem, da jo poznate. Tako da iskreno upam, da sedaj eh, bolj razumete, kaj počne naš oddelek. Poskušamo vam ponuditi razna orodja, pri tem, vam eh, damo, eh, pri tem smo vam tudi marsikaj zapisali v posebnih registratorjih, ki so pred vami v tem trenutku. Vem, da so precej debeli. Pripravili smo jih zgolj za odbore. E, so pa precej personalizirani, kar pomeni, da smo upoštevali tudi vaše osebne in jezikovne profile, tako da se nismo pogledali samo e, vaš e, prvi jezik, ampak tudi drugi jezik za tiste dokumente, ki niso na voljo v vseh jezikih Evropske unije.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 zakonodajo o azilu, o azilni politiki, lahko kaj spremenimo oziroma lahko spremenite tisto zadevo, na kateri se ne dela več in jo zamenjate z ničim drugim, kar je pomembno. Tako da je na vas pravzaprav, kako boste uporabljali to orodje, lahko ga tudi prilagajate in sicer ga lahko prilagajate glede na to, kako sami radi zbirate podatke, na podlagi katerih potega vaše delo. Obstaja tudi druga sodobna orodja, obstaja posebna zgoščenka o tehnični dokumentaciji. Eh, potem so tukaj tudi različni USB ključki, na katerih lahko shranjujete informacije. Se pravi, vse je odvisno od vaše metode dela. Menili smo pa vseeno, da je precej korisno, da vam pripravimo tudi posamezne registratorje poleg zgoščenk in USB ključkov. Seveda nas zanima, kakšno je vaše mnenje, zaradi tega, ker zaenkrat to počnemo le za nekaj parlamentarnih odborov. Če se zgodi, da ker morate nekam iti, ne morete seboj vzeti eh, registratorja, eh, potem lepo prosim, da ga predaste osebju, ki ga bo zaenkrat shranilo in vam ga pozneje predalo. Tako da skratka me zanima vaša povratna afirmacija. Vsekakor pa naj bom jasna, da glede na to, da uporabljamo za to javna sredstva, da če neki poslanek eh, želi, da se, za, da se uporablja, da se spelje neka posebna raziskovalna študija, mora eh, to vprašanje najprej načeti v sklopu sestanka koordinatorjev. Najlepša hvala za to informacijo. Zanima me, ali ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem. Una... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moje vprašanje je zelo preprosto. Ogledal sem si registrator, ki je pred mano in rad bi gospod Richard vprašal. Ali bomo uh, se ra ali se bomo v angleščini na nezakonito priseljevanje sklicevali kot na clandestine immigration ali kot na illegal immigration. Namreč med tema dvema izrazama gre za zelo pomembno ključno nijanso, saj ta dva izraza ne pomenita enega in istega. Eno je nezakonito, drugo je prikrito. Že znotraj prejšnjega mandata smo poskušali poiskati pravo poimenovanje. Takrat smo govorili o irregular ali clandestine immigration, medtem ko v zakonskih aktih nenehno videvamo izraz illegal immigration. Zanima me, kakšna je razlaga glede tega, zaradi tega, ker mislim, da bi bilo dobro, da uskladimo poimenovanje na tem področju.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 neredna in nezakonita. Podobno se izraža tudi pogodba na različnih delih. Če imate jasno stališče glede terminologije, ki jo želite uporabiti, potem lahko seveda to predstavite in bomo to pogledno besedilo tudi spremenili. Gospa Richard Nisem prepričan, da smo tukaj sprejeli nekakšno soglasje, še posebej v zvezi z Lizbonsko pogodbo. Zato obstajajo izrazi, kot je prekrito priseljevanje, eh, kot je nezakonito priseljevanje. Eh, ne vem, kaj je sicer v Lizbonski pogodbi, ampak zagotovo bo to posledica zakonskega soglasja. Najlepša hvala, hvala za besedo, gospod predsednik. Eh, naj razložim, zakaj imam takšne dvome. Tukaj nimamo pravka le z, z eh, zakonodanjem in eh, zakonskim, ampak tudi s političnim konceptom. Ko pripravljamo svoje mnenja, tudi tista, ki smo jih pripravili v sklopu prejšnjega mandata, različne politične skupine govorijo o nezakonitem priseljevanju, nekatere pa o nerednem oziroma prikritem priseljevanju. V besedilih se pojavlja torej različna terminologija, ki je mogoče za nekatere uh, eh, problematična, za nekatere ne. To recimo, to recimo vidimo še posebej v primeru uh, direktive o uračanju, kjer se pojavlja izraz iligo, nezakonito priseljevanje. Sam mislim, da bi morali to preimenovati clandestine, irregular, se pravi neredno prikrito. Ne glede na to, uh, kakšno mnenje bi glede tega imela kakršnakoli politična skupina. Gospe Rišac bi odgovor povedal, da se mora vprašati, kaj je nasprotje nezakonitega priseljevanja. To ni zakonito priseljevanje zaradi tega, ker so koncepti, s katerimi imamo pravka, pravzaprav ideološki. Najlepša hvala. Predem predamo na naslednjo točko na dnevnem redu, bi želel imeti besedo še gospod Busutil. Izvolite. E, vprašanje imam. In sicer predstavnikom oddelka, rad bi se jim zahvalil za predstavitev. Moje prvo vprašanje je naslednje. Če se ne motim, imajo poleg njihovega dela e, še posebna proračunska sredstva za naš odbor, tako da lahko naš odbor izpelje raziskovalne študije, kot se odloči odbor, ne glede in neodvisno od eh, oddelka. Zanima me, če sem pravilno eh, razumel. Zanima me tudi, kakšna so ta proračunska sredstva, če me lahko to povedate, povejo. Drugo vprašanje je, kakšne so omejitve eh, tega oddelka, ali obstaja kakšno maksimalno število študij na leto zaradi tega, ker si predstavljam, da najbrž ne morejo streči vsem prošnjam po študijah. Zanima me tudi, ali vedno čakajo na navodila strani posameznega parlamentarnega odbora ali kdaj pripravijo tudi recimo poročilo na lastno inicijativo. Najlepša hvala. Gospa Rišard, bi lahko gospodu Bisotilju odgovorili na ta vprašanja? Tri vprašanja so bila. Prvič, obstaja proračunska sredstva za eh, ta odbor, ki se so precej povečala, čeprav niso znatna. Če recimo upoštevate in jih primerjate z proračunskimi sredstvi, ki jih ima eh, za to na razpolago komisija. Drugo vprašanje, ali, eh, ali smo neodvisni pri svojih študijah, študijah, trudimo se biti. Če govorimo, eh, mogoče imate v mislih naše notranje strokovnjake in njihovo neodvisnost če je le možno, izpeljemo študije znotraj hiše, če imamo seveda za to eh, potrebne strokovnjake in če nismo preobremenjeni z deli. Potem pa so tudi razne študije, razne raziskave, ki jih podamo zunanjim izvajalcem. Tretje vprašanje oziroma tretji odgovor. Vedno počakamo, da smo naprošeni za uh, sodelovanje. Tudi kar zadeva delo znotraj hiše. Naj povem, da je eh, celotni postopek relativno formalen, zaradi tega, ker tukaj eh, vedno uporabljamo javna sredstva. Če bi recimo vaš odbor, če bi recimo neki poslanec želel, da bi se izpeljalo neko raziskovalno študijo o nekem konkretnem predmetu, potem morate najprej eh, postaviti vprašanje in prošnjo za to na sestanku koordinatorjev, naj to izrazi eden izmed koordinatorjev, potem si bomo mi pogledali, kaj lahko naredimo. Skratka, eh, pogledali bomo, do kakšne mere lahko angažiramo svoje eh, in sredstva in tudi vire. Zanima me, ali obstaja tu, obstaja tudi sredstva, ki eh, bi jih lahko mi neodvisno izvali, se pravi, neodvisno od, vašne, od vašega eh, oddelka. Je temu tako? Kaže, da je odgovor da na moje vprašanje. Čas je, da pridemo na peto in na šesto točko, ki jo bomo obravnavali skupaj gre za vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje izvajanje šengenske zakonodaje. Potem je pa tukaj še ocenjevalni mehanizem za spremljanje uporabe šengenskega pravnega reda. Najprej bomo prisluhnili poročevalcu, gospodu Karlosu Koelju, potem pa bomo dali besedo tudi predstavnikom komisije in sveta. Izvolite. Um primeira eh, coisa que queria dizer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad povedal naslednje. Tej pobudi se lahko zgolj pridružim, kajti cilj eh, te pobude je poenostaviti ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Poleg tega naj bi s tem ta sistem postal tudi veliko bolj pregleden. Na žalost pa se to ne odraža v predlogih komisije. Ti predlogi imajo le eno skupno točko in sicer možnost nenapovedanih pregledov. To je sicer novost, ki jo je potrebno pozdraviti, vendar pa si predlog komisije prizadeva, da bi to, kar je bilo doslej v pristojnosti držav članic, prenesli na komisijo. Sodelovanje z državami članicami bi s tem postalo zelo šipko. Poleg tega pa bi bile tudi možnosti sprememb strani Evropskega parlamenta izjemno omejene. Potem je tukaj tudi nekaj konkretnih vprašanj ta vprašanja še niso bila dovolj dobro obravnavana prvič. Gre za razdelitev na dve fazi postopka. Gre za oceno držav, ki še niso v šengenskem sistemu in za oceno držav, ki so že del šengenskega sistema. To pomeni dodatne stroške, zato se mi ne zdi smiselno, da bi ta postopek razdelili na te dve skupini ne želim govoriti o podrobnostih. Vseeno pa mislim, da je potrebno povdariti, da določene teme niso dovolj dobro pokrite v tem predlogu komisije. Potrebna so zagotovila v okviru sistema SIS, potem je tukaj člen 7, kjer ni potrebna zgolj analiza tveganja, ampak so potrebna tudi zaslišanja ter inšpekcijski pregledi in pa poročila, ki jih morajo pripraviti državi članice. Poleg tega pa so tukaj še vsebinska vprašanja. V prejšnjem zakonodajnem obdobju je ta odbor prosil za pravno stališče pravne službe Evropskega parlamenta. In sicer smo zastavili vprašanje, ali je komisija izbrala pravo pravno podlago ali bi lahko komisija izbrala kakšno drugo pravno osnovo. Odgovor je bil, da ta pravna osnova je legitimna, verodostojna, vendar pa je potreben tudi posvet z Evropskim parlamentom. Evropska komisija bi lahko z spremembo uredbe in v sodelovanju z Evropskim parlamentom izbrala tudi drugo pot. In ta pot bi Evropskemu parlamentu omogočila sodelovanje v okviru postopka soodločanja. Torej obstajata dve možnosti. Mislim, da je tukaj pomembno, da bi Evropski parlament vendarle imel postopek soodločanja, potem pa nadzor na šengenskih mejah. Pri tem je pomembno medsebojno zaupanje, če ni nadzora med državami članicami, potem moramo verjeti v, te, v to, da pregled na šengenskih, torej na zunanjih mejah Evropske unije poteka korektno. Tukaj ne gre zgolj za pristojnost komisije, to je tudi naloga držav članic in pa tudi Evropskega parlamenta, ki zastopa evropske državljane. Takšni so torej moji zaključki. Po mojem mnenju, bi bil postopek soodločanja najboljša rešitev, za katero bi se morala odločiti tudi Evropska komisija. Gre za državljane, zaradi tega Evropski parlament ne more biti zgolj privesek. Naše pristojnosti se morajo odražati tudi pri vplivu in sicer na prvotno uredbo. Gospod predsednik. gre tudi za to, da naj bi v prihodnosti stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Vsi ti instrumenti, ki sem jih omenil, namreč so del Lizbonske pogodbe. Zaradi tega mislim, da bi bilo potrebno to pobudo komisije zavrniti. Komisija bi morala pripraviti nov predlog, ki bi temeljil na postopku soodločanja in bi s tem Evropskemu parlamentu omogočil, da igra večjo vlogo v okviru šengenskega sistema. Hvala lepa, gospod Koeljo. Predstavnik komisije, želi kdo besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Kar zadeva točke, ki jih je spostavil poročevalec, mislim, da predlog komisije presega zgolj nenapovedane obiske. Obstajajo tudi druge točke, kjer bi bil ta mehanizem veliko bolj učinkovit kot kasneje pri postopku spremljanja, pri udeležbi strokovnjakov, ki bi sodelovali eh, pri sami oceni in tako naprej. Poleg tega komisija misli tudi, da ne prihaja do prekrivanja prvega in drugega dela mandata. Kaj ti? Prišlo bo do postopne ukinitve prvega dela postopka, ki velja za države, ki še niso del eh, šengenskega pravnega reda. Kar zadeva pravno predlago, je poročevalec pravilno izpostavil, da obstajata dve možnosti in sicer člen 66 pogodbe Evropske skupnosti in pa možnost, da bi ta mehanizem temeljil na bolj obsežni pravni podlagi. Komisija je zagotovo dobro analizirala ti dve možnosti, preden je podala predlog in se odločila, da je 66. člen najboljša pravna podlaga. Šengenski ocenjevalni mehanizem namreč ne spreminja akija oziroma pravnega reda Evropske unije. S tem ne spreminjamo pravil, kar zadeva izdajanje vizumov in kar zadeva pristop k šengenskemu pravnemu redu in tako naprej. Zaradi tega se je komisija odločila za člen 66 vendar pa se komisija seveda zaveda, da mora v ta mehanizem bolj vključiti tudi Evropski parlament in to se kaže tudi v predlogu, da uvedemo obvezno poročanje Evropskemu parlamentu, kar zadeva prihodnost. Dokler Lizbonska pogodba ne bo stopila v veljavo, moramo delovati na osnovi obstoječih pogodb. In kasneje, ko bo Lizbonska pogodba stopila v eh, veljavo, lahko te predloge spremenimo. Hvala lepa, predstavnik sveta. Ja, eh, eh. Najlepša hvala. Sem Kristof Šöberg in sem predsedojoči delovne skupine za šengensko evalvacijo v času švedskega predsedovanja. Začeli smo s pregledom predloga komisije in sicer smo pregledali člene od 1 do 9, jutri pa bomo pregledali člene od 10 do 18. Veliko časa potrebujemo za pregled teh členov. Poleg tega, da moramo pregledati predlog komisije, moramo upoštevati tudi stališče držav članic glede posameznih členov, glede posameznih vprašanj. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Jank. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsekakor lahko čestitam poročevalcu za izbrani pristop, ki ga naša politična skupina povsem podpira. Potreben bi bil postopek soodločanja s sodelovanjem v Evropskega parlamenta in zaradi tega pozivamo Evropsko komisijo, da se odloči za to podlago in da se ne ukvarja preveč s predlogom, ki ga imamo pred seboj. Če si ogledamo vsebino predloga, lahko vidimo, da manjka eno in sicer v prilogi, ki navaja točke, ki jih je potrebno pregledati in nadzorovati. Tukaj ni nobene navedbe človekovih pravic. Naša politična skupina ima precejšnje težave z načinom izvajanja nazora na mejah, kar zadeva spoštovanje človekovih pravic. In če si ogledamo šengenski aki in izvajanje letega, ne moremo ponov, popolnoma ignorirati človekovih pravic, te je potrebno na vsak način spoštovati, ne glede na to, kar počnemo in zaradi tega mislim, da bi to moralo biti navedeno v priloge ali pa celo v sami uredbi. Vendar temu ni tako. O tem smo že imeli obsežno razpravo in v tem trenutku povsem podpiramo pristop poročevalca. Želimo, da bi dobili nov predlog na ustrezni pravni podlagi. Najlepša hvala, gospa Latford. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada pozdravila poročilo gospoda Koelja in se mu zahvalila za to poročilo. Gospod Koeljo že nekaj časa daje dobre nasvete in utemeljene nasvete, kar zadeva šengenski pravni red v tem odboru. Mislim, da je pravilno izpostavil nekaj točk. Navedel je nekaj koristnih pripomp in zaradi tega mislim, da bi se morali v te točke nekoliko bolj poglobiti. Hvaležna sem tudi, da je izpostavil določena področja glede vizumskega informacijskega sistema. Poleg eh, tega pa je omenil tudi outsourcing, kar se, se mi zdi izjemno pomembno. To področje me namreč skrbi. Gospod Koeljo, vem, da je veliko prispeval k okrepitvi varnosti outsourcinga. Poleg tega je identificiral še nekaj drugih problematičnih področji kjer so potrebni nadaljni ukrepi. V imenu skupine Alde lahko izrazim podporo pristopu gospoda Koelja. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se temu predlogu bolj podrobno posvetili in če bi to storili v okviru postopka soodločanja. Hvala lepa, gospod Moreš. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsednik naš poročevalec v senci nažalost ne more biti tukaj. Torej bi rad v imenu skupine socialistov in demokratov ponovil to, kar je povedala že gospa Latford. Zelo smo zadovoljni z gospodom Koeljem. Pri tem poročilu strinjamo se z njegovim stališčem, kar zadeva postopek. Smo za postopek soodločanja in želim, da si to zabeležite v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Vračamo se gospodu Koelju. Yes. Mislim, da lahko jutri o tem glasujemo. Dobro. Potem bomo tako storili. O poročili bomo torej glasovali jutri. Yeah. So it's okay. It's okay. Yeah. Dobro. Obvestili so me, da je naslednja točka, ki je izjemno pomembna točka današnjega dnevnega reda, kajti vsi se spomnimo, da ko je Žil de Krkov prvič obiskal ta odbor in sicer takoj potem, ko se je ponovno zbral Evropski parlament, da smo takrat imeli zelo obsežno izmenjavo mnen. Vendar pa se nismo mogli poglobiti v razpravo, kajti nismo imeli dovolj časa. Veliko je bilo zastavljenih vprašanj, vendar pa je bilo zaradi časovnih omejitev nemogoče nadaljevati razpravo. Danes bo prišel natančno ob 17. uri. In glede na to, da je naslednja točka dnevnega reda ravno izmenjava mnen z gospodom Kerkofom, bi lahko naredili krajši odmor. Za sejo bomo nadaljevali natančno čez 20 minut, torej ob 17. uri. Sedaj pa imamo odmor. zapnete a idete. To, to, to, to, to.

Please, dear colleagues. Dragi kolegi, prosim, sedite na svoja mesta. Začeli bomo z našim delom. Z nami je gospod Žilde Krkov, ki je koordinator Evropske unije za boj proti terorizmu in bo poročal o akcijskem načrtu in o izvajanju strategije za boj proti terorizmu. Imeli smo že zelo zanimivo razpravo, ko je bil zadnjič tukaj v odboru Libe 3. septembra, ampak nažalost takrat nismo imeli dovolj časa. zato nismo mogli voditi razprave, ki smo si jo pravzaprav želeli in zaradi tega želimo to tokrat popraviti. Najprej pa bomo seveda prisluhnili gospodu Žilodi Krkovu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najboljše bi bilo, da bi imeli kar izmenjavo mnen. Namreč Poročilo sem predstavil že zadnjič, ko sem bil tukaj in zaradi tega mislim, da je najboljše, da mi poslanci kar zastavijo vprašanje oziroma povedo svoje mnenje. Ja, potem bomo začeli kar z razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dekerkove. prvi teden septembra sem vam zelo pozorno prisluhnil in reči moram, da zelo cenim vaše delo, pa tudi zelo ustrezne informacije, ki ste jih predstavili v našem odboru. Delo, ki ga opravljate, ima velik politični pomen. Zato upam, da bomo dobili tudi bolj aktualen opis situacije v posameznih državah članicah Evropske unije, ko gre za sodelovanje med policijskimi službami, med obveščevalnimi službami na področju terorizma. Predvsem nas torej zanima koordinacija. In to je povezano z vašim delom. Obstaja tesno sodelovanje med vami in državami članicami ali države članice ustrezno prispevajo k vašemu delu. Poslal sem vam tudi pismo in sicer v povezavi s tem, kar ste povedali tukaj v odboru 3. septembra. Imel sem tudi manjšo pritožbo in zaradi tega me veseli, da ste danes ponovno tukaj, tako da se lahko o tem tudi uživo pogovoriva. 9. septembra sem vam poslal pismo, v katerem sem napisal, da ne morem razumeti, kako to, da ima Evropska komisija še zmeraj notranja oziroma tajno spletno stran. Tukaj govorim predvsem o ETI, torej Baskovski teroristični organizaciji. Ne moremo torej razumeti, to sem zapisal v pismu, da lahko nek organ Evropske unije naredi takšno veliko napako kajti pri boju proti terorizmu je semantika izjemno pomembna. To je tudi eden izmed pomembnih vidikov vašega dela. Dame in gospodje, ko je ETA dobila političen pomen, da je to, namreč organizacija, ki se bori za neodvisnost, je bila narejena velika napaka. Kajti to počnejo številne organizacije, ampak pri tem ne uporabljajo nasilja. Torej nikakor ne moremo dati političnega karakterja takšni organizaciji. S tem namreč takšna organizacija dobi pozitivno konotacijo, to pa je nemogoče. To je isto, kot če bi Al-Kaido imenovali organizacijo za širjanje islama. Tudi to bi bila izjemna napaka. Na ta način bi pravzaprav zatajili žrtve Al-Kaide. In enako menijo tudi številne žrtve iz Baskije. Torej, ETA je navedena na tem seznamu komisije kot separatistična organizacija. In zanima me, kaj vi menite o tem. Najlepša hvala. Več vprašanj poslancev bomo zbrali, potem pa lahko odgovorite. Gospod Morajš. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Dekarkov. Veseli me, da boste imeli čas, da odgovorite na naša zapletena vprašanja. Ob koncu vaše zadnje predstavitve, ki nam je bila v veliko pomoč, niste imeli možnosti, da bi govorili o možnosti etničnih profilov, verskih profilov in tako naprej. Gospa Latford je pripravila odlično poročilo na to temo in sicer ob koncu prejšnjega zakonodajnega obdobja in pri seji za zaprtimi vrati ste predstavili določene statistike na to temo. Gre za zelo občutljivo vprašanje. Zanima me, koliko to upoštevate pri pregledih na letališčih, mejah, predvsem znotraj Evropske unije, kajti s tem vprašanjem se že zelo dolgo ukvarjam. In vem, da je zelo težko pripraviti takšne statistike, izvesti takšne analize, tudi, Če ne boste mogli danes popolnoma odgovoriti na to vprašanje, želim, da veste, da potrebujemo učinkovite rešitve. Ne želimo zapravljati časa in denarja z tem, da lovimo napačne osebe. Drugo vprašanje, ki ga želim izpostaviti, pa je boj proti radikalizmu. Gre za politiko preprečevanja radikalizma v Evropski uniji. Vem, da je prišlo že do velikega napredka na tem področju, vendar pa me zanima, kakšno je ravnotežje med državami članicami, kar zadeva boj proti radikalizmu. Imam namreč občutek, da niso vse države članice na isti ravni, kar zadeva boj proti radikalizmu. Vem, da nimamo prav veliko časa, zato bom ostal pri teh dveh vprašanjih. Hvala lepa, gospa Intveld. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Dekerkov, v veliko veselje mi je, da ste ponovno tukaj. Imam tri precej natančno vprašanje. Prvo vprašanje. Pretekli teden je Evropsko sodišče ponovno izdalo sodbo glede črnih seznamov. Odločili so se, da teroristična organizacija oziroma da borec za svobodo na Filipinih ne sme več biti na tem seznamu. To ni prva takšna sodba. Vem, da prihaja do kozmetičnih popravkov v samem postopku. Sedaj končno imamo postopke, ki spoštujejo vsa načela demokracije in pa pravne države. Drugo vprašanje. Vedno znova zahtevamo podrobno analizo učinkovitosti protiteroristične politike. Kdaj lahko pričakujemo rezultate takšne študije? In še moje zadnje vprašanje, ki govori o cilju boja proti terorizmu. Poročila Europola vsako leto znova kažejo, da več kot 95 odstotkov primerov ni primerov čeznacionalnega terorizma. Gre, no, ne želim sedaj omenjati separatističnih gibanj, ampak gre za borce za človekove pravice, za neonacistične organizacije. In Vsakič, ko poslušamo poročila o boju proti terorizmu strani Evropske unije, se ta osredotočajo na muslimanski ekstremizem. Ne vem, ali je to res najboljši cilj naše politike. Hvala lepa, gospod Ceril. Sí, sí. <laughs> Buenas, buenas tardes, señor Kerkov. Quería agradecerle su presencia. Dober dan, gospod De Kerkov. Najlepša hvala, da ste prišli. Zelo pozorno sem prebrala poročila o boju proti terorizmu in zahvaljujem se tudi švedskemu predsedstvu za vso upravljeno delo in za sodelovanje. Zastavila bi rada tri vprašanja in sicer glede stebrov, na katerih temelji preprečevanje terorizma. Najprej se bi torej rada osredotočila na preventivo. Boj proti terorizmu poteka z zastrašujočimi ukrepi, ki naj bi preprečili delovanje terorističnih skupin in njihovo oboroževanje poleg tega pa gre tudi za učinkovito uporabo družin in podobnega. Ali menite, da potrebujemo natančno definicijo terorizma? Kajti, dokler te definicije nimamo, ne moremo storiti pravzaprav ničesar v medijih, na spletu in tako naprej. Kar zadeva pregon teroristov, smo zelo zadovoljni, da takšen pregon obstaja, vendar pa je veliko teroristov, ki jih države ne želijo ali ne morejo izročiti in potem nadaljujejo z svojimi terorističnimi dejanji. Kako lahko zagotovimo, da jih bomo pripeljali pred sodišče, kajti tako svobodno živijo v drugih državah in tukaj gre pravzaprav za poniževanje žrtev. Potem pa še odziv. V Španiji so bili ubiti trije policisti, veliko je bilo tudi ranjenih. Terorizem je zelo visoko na dnevnem redu španskih državljanov, zaradi tega me zanima, ali v svetu nameravate sprejeti pravila glede uskladitve nacionalnih sistemov. To bi bilo pomembno tudi za žrtve terorizma. Ali lahko vi kaj storite v tej smeri? Povsem se strinjam s tem, kar počnete in enako velja za mojo politično skupino. Uh, Gospa Latford, najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada vprašala, ali se je gospod Kerkhoff kdajkoli vprašal oziroma ukvarjal z vprašanjem za kompenzacije za žrtve terorizma izven meja Evropske unije, govorimo o državljanih Evropske unije. V Združenem kraljestvu se to vprašanje pogosto pojavlja. In Dejali smo, da tisti, ki so žrtve terorizma izven meja države, nimajo pravice do enake kompenzacije. Recimo govorimo o žrtvah iz Balija. Zanima me, kakšna je situacija v drugih državah članicah. Ali si nameravate to vprašanje ogledati na evropski ravni? Strinjam se z gospodom Morajšom, kar zadeva vprašanje profilov preden ste prišli k nam, smo razpravljali o Lizbonski pogodbi, o njenih posledicah in tako naprej. Takrat smo omenili tudi izmenjavo podatkov. In švedsko predsedstvo je dejalo, da bomo nadaljevali z nacionalnim zbiranjem podatkov in izmenjavo podatkov. Govora je bilo tudi o letališču na Štokholmu, kjer naj bi prišlo do velikega uspeha izmenjave podatkov, namreč kar 80 odstotkov aretacij je izvedenih na osnovi izmenjave podatkov. Kaj pa diskriminacija povezana z tem. Septembra sem zastavila vprašanje o čezatlantskih pogovorih, o načelu pravne države pri sodelovanju boju proti, eh, pri boju proti terorizmu. Zanima me, kakšna je aktualna situacija. Hvala lepa. Gospod predsednik, sem nova poslanka v Evropskem parlamentu in sem tudi poročevalka za mrežo za preprečevanje kriminala. Prijemamo številne informacije v povezavi z bojem proti terorizmu. Zanima me, ali obstajajo tudi povratne informacije glede tega, kakšen je učinek teh informacij. Terorizem v veliki meri temeli tudi na trgovanju z orožjem, trgovanju z ljudmi in tako naprej. Zanima me, glede na to, da sem poročevalka za mrežo za preprečevanje kriminala, kakšen mehanizem uporabljate za zbiranje informacij in zanima me tudi, kaj se potem zgodi z temi informacijami. Ali se te informacije uporabljajo pri preprečevanju terorizma. Hvala lepa, gospod Kles. Ja, danke, uh, meni, um, v... Najlepša hvala, gospod predsednik. Različne države članice so dejale, da bodo sprejele zapornike iz Guantanama. Gre za osumljence, ki so bili zaprti v Guantanamu, kljub temu, da so manjkala dokazna sredstva. Poleg tega so manjkali tudi dokazi, da so ti ljudje na kakršen koli način sodelovali pri terorističnih dejanjih. Zanima me, kako naj bi ta postopek deloval. Ti zaporniki bodo sedaj razpršeni po različnih državah članicah, spostavili bodo lahko mrežo, izvedli nova teroristična dejanja ali jih bo nadzirala policija. Kako bo izgledala koordinacija? Zanima me, če lahko nekoliko poglobite to temo. Kerkov. Najlepša hvala. Zdaj pa uh, gospod Kerkov bi vam rad tudi sam uh, postavil eno vprašanje. Namreč potem, ko bo stopila v veljavo Lizbonska pogodba, bomo imeli nov odbor za notranjo varnost. In sicer me zanima, kakšno je vaše stališče glede tega odbora in pa tudi kakšne bodo odnosi med vami kot eh, koordinatorjem za boj proti terorizmu in eh, med tem novim odborom, ki ga spostavlja Lizbonska pogodba. Najlepša hvala. In najlepša hvala za odlična vprašanja, ki so tudi zelo natančna in uh, na nje bom odgovarjal v takem vrstnem redu, kot so bila zastavljena. Najprej vprašanje o izmenjavi obveščevalnih podatkov in sodelovanju med uh, policijami. Vsakih šest mesecev pripravim poročilo za Evropski svet o različnih vidikih tega vprašanja in eh, te vidike izberem glede na to, kaj sam mislim, da je pomembno. Uh, ampak eh, vedno znova se vračamo k vprašanju, kako države članice igrajo to igro, kar zdaj v Europol in Eurojust. Um, je to edino področje, kjer je, zakon, kjer je svet sprijel zakonodajo, ki vzpostavlja obvezo tovrstnega sodelovanja, ampak stvari se izboljšujejo. Če bi rekel, da je vse pa polno, bi pretiraval, ampak prihaja do izboljšav, kar zadeva Europol in kar zadeva tako imenovano eh, obveščevalne uh, podatke v živo, torej podatke v zvezi s preiskavami, ki potekajo. Eh, večino dela pa eh, se izvede potem, ko Europol dobi te podatke in spodbujam države članice, da še naprej eh, nadaljujejo s temi izmenjavami. Eh, res pa je, da obstaja obveza obvestiti Europola samo, kadar sta vključeni dve državi. Vendar pa je včasih zelo težko oceniti, ali prihaja do mednarodnih posledic. In mislim, da če gre za resen primer, bi moral biti Europol v vsakem primeru takoj obveščen. Na področju terorizma so sistematični podatki le redko zelo hitro na voljo. In včasih se pojavlja nevarnost, eh, če eh, zaokrožijo takoj določeni podatki o neki preiskavi, kajti v nasprotju z drugimi vrstami kaznjivih dejanj je tukaj potrebno. Uh, delovati po hierarhiji na vzgor, zato da preprečimo, da bi do tovrstnih dejanj prišlo. Eh, eh, kar zadeva skupne preiskovalne enote, o tem sem eh, govoril z Evropolom prejšnji teden, ker so praznovali desetletnico in tudi ministri so povedali, da si želijo več skupnih preiskovalnih ekip, Eh, več tovrstnih enot in da si želijo tesnejših vezi med Europolom in Eurojustom. Eh, toliko, kar zdeva policijsko plat, kar pa zdeva sodelovanje držav članic v sposabljanju, eh, sam aktivno podpiram države članice v okviru strategijo, ki jo pripravljam in mislim, da se morajo osredotočati na preprečevanje. Eh, različne države članice so eh, sprejele eh, načelo izmenjave izkušenj za to, da bi dosegali napredek in pripravljene so izmenjevati izkušnje z drugimi državami za to, da bi se stvari razvijale naprej in to je zelo dobra dinamika. Želeli bi si, da bi države članice napredovale, Eh, zato pa je potrebno, da bi eh, vzpostavili nekakšen eh, center v državah, kjer bi bili v stiku vsi akteri, torej ministri za pravosodje, tožilci, policija, ki bi prinašali tja vse podatke, ki jih ima v zvezi s terorizmom. Nekatere države članice imajo to vrstne platforme, nekatere pa ne, ampak trenutno, naprimer, sodelujem s Francijo in Španijo, zato da bi povezali to vrstne platforme in na ta način omogočili boljši pretok informacij, boljšo izmenjavo. Eh, potem naslednje vprašanje, vprašanje v zvezi z eto. ETA smo uvrstili med teroristične organizacije in prav je, da Bobu eh, rečemo Bob in da eh, ETA rečemo teroristična organizacija. In, uh, semantika v takih primerjih je zelo pomembna. Uh, sodelujem z um, generalnim direktoratom za pravosodje. Uh, Eh, zato, da bi to uredili tudi na strani komisije, ampak se strinjam, da je semantika tukaj zelo pomembna. Kar zdaj je vprašanje gospoda Morajsa o verskem profiliranju in eh, eh, tudi tisto, kar je ja, že prejšnjič omenila gospa Latford, torej profiliranje na splošno, to tudi mene osebno zelo skrbi in mislim, da gre za zelo relevantno vprašanje čez eh, dva tedna eh, mislim, da bom obiskal agencijo za eh, temeljne pravice. Mislim, da ste pred kratkim spoznali novega direktorja in eh, njihovi podatki kažejo, da, pri, da so vidni znaki velike diskriminacije proti muslimanom v Evropi in mislim, da se ne bomo mogli izogniti eh, temu, da bi delali torej, na področju etničnega profiliranja in uh, diskriminacije proti tako, vrst, tako imenovanim vidnim mašinam, ki je povsem nespremljiva. Uh, Kar pa zadeva PNR, uh, eh, je morda nenavadno slišati, ampak uh, Eh, morda eh, PNR celo prispeva k temu, da se preprečujejo to, vrstni, eh, to vrstne preiskave na podlagi izključno etničnih kazalcev. Ampak strinjam se, da je potrebno delati na tem področju. Potem vaše vprašanje v zvezi s preprečevanjem. To je moja glavna prednostna naloga, že odkar sem bil imenovan. Težava pa je v tem, da je stvar v pristojnosti držav članic. Tisto, kar lahko dosežem, je, da prepričam države članice, da izmenjujejo izkušnje in najboljše prakse. Zaenkrat mi je uspelo najti šest držav članic, ki so pripravljene igrati vodilno vlogo. Um, pri eh, preprečevanju, pri usposabljanju eh, verskih voditeljev, pri eh, mobilizaciji lokalne ravni, kajti prav na lokalni ravni je potrebno poskrbeti za pravi odziv in mobilizirati, kot je bilo rečeno, družine, socialne delavce, šole in tako dalje. delamo na deradikalizaciji za eno od držav članic in ravno danes popovdne sem še z neko drugo državo govoril tudi o specifičnem projektu na tem področju. Gre torej za eno mojih prednostnih nalog in kakršnakoli dobra ideja je zelo dobrodošla, kajti vse skupaj je zelo zapleteno, zdi se mi, da več, ko preberem o tem, manj vem in vse skupaj je res zelo težavno. Potem pa vprašanje gospe Infeld o Eh, odločitvi sodišča. Eh, mislim, da moramo pozdraviti dejstvo, da imamo sodišče, ki sprejema take sodbe in ki popravlja napake. Eh, ampak sam nisem tako negativen, kar zadeva spremembe v postopkih. Eh, seveda smo postopke prilagodili po določenih sodbah eh, sodišča, eh, sploh kar zadeva postopek za uvrstitev na posamezne sezname. Sam mislim, da je zdajšnji postopek pravičen in tudi ne vem za nobeno sodbo sodišča ali sodišča prve stopne, ki bi postavljalo pod vprašanje novi postopek. Eh, torej mislim, da to ni pravi argument za kritiziranje novega postopka. Je pa res, da nisem preučil vseh podrobnosti zadnje sodbe. Eh, vendar pa mislim, da gre predvsem za to, da kriteriji za to, da je bil Sazen uvršen na črno listo, niso bili ustrezni in da ni imel možnosti uh, uh, ugovarjati oziroma se pritožiti. Uh, torej, sam mislim, da, je, da smo postopek že bistveno izboljšali, ampak uh, več izboljšav, ko ne samo boljši so postopki in ena od prednosti nove pogodbe je, da bomo lahko dobili mehanizem tako za notranji kot za zunanji terorizem. In uh, tako bo komisija predložila predlog in uh, upleten bo tudi parlament, tako da upam, da bomo prišli do nekega postopka, ki bo povolil vsem. Eh, naslednje vprašanje je tako, da sem mislim, da sem nam že odgovoril, ampak eh, kar zadeva ocenjevanje učinkovitosti, eh, bomo oblikovali nov mehanizem. In eh, to ne bo, tu ne bo šlo samo za oceno eh, uresničevanja spravnega vidika, ampak eh, za zagotavljanje tega, da so postopki dejansko učinkoviti in pravični. Vprašanje, ali se preveč osredotočamo na muslimane. Sam sem zelo previden in si prizadevam, da se to ne bi dogajalo in da tudi ne bi uporabljal neustreznih besed kajti um, pogosto se vera zlorablja tudi v politične um, namene ali kakšne druge namene in eh, nima nobene veze z vero, tu, tukaj se strinjam. Ampak uh, če pogledamo, tesati, vidimo, da se število eh, zarod, ki so bile razkrite, ni bistveno povečalo. Eh, dejansko od londonskih napadov ni bilo večjih incidentov v Evropi, bili pa so evropski državljani žrtve po drugih delih sveta. In eh, tudi to je del mojega dela, da poskušam pomagati tretjim državam. Na deloma uh, je Eda vključena tudi v uh, skupno delo uh, francoskih in španskih oblasti in uh, na podlagi informacij, ki jih imam, je uh, naša strategija pravilna in uh, mislim, da ne tratimo virov za nekaj, kar ne bi bilo relevantno. S to oceno se ne strinjam. Eh, gospe Mesre bi rekel naslednje. Eh, kar zdajva definicijo terorizma, to definicijo imamo od eh, leta 2002, popravili smo jo kasneje zato, da smo vključili tudi druge vrste vedenja, naprimer spodbujanje nasilja, spodbujanje terorističnih dejavnosti, ampak za samo definicijo je pomembno, da je dobro ubesedena in da je v skladu z razvojem dogodkov na tem področju. Zato smo eh, definicijo kasneje posodabljali, da bi vključili nove vedenske vzorce. Eh, morda bi bilo koristno, ampak to bo potrebno preučiti. In eh, ljudje se s tem že ukvarjajo če bi naprimer eh, vključili tudi tiste ljudi, ki eh, gredo v taborišča za usposabljanje, naprimer v Afganistan. Eh, definicijo torej imamo, ampak nekateri jo izpodbijajo. Sam mislim, da je zadostna, ampak potrebno je spremljati trende. Govorili ste o protiterorističnih dejavnostih. Zdaj imamo evropski nalog za prijetje. In v moji državi je bilo nekaj primerov, kot tudi eh, etini teroristi niso bili izročeni Španiji, ampak to zdaj po zaslugi evropskega naloga za prijetje ni več mogoče. Še vedno pa obstaja ta težava pri tretjih državah, ker obstajajo določene omejitve s trenutnimi sporozumi o izročitvi, ki obstajajo. In ravno zato potrebujemo eh, eh, dobro politiko in potrebujemo razpravo o tem vprašanju. v prihodnje bi bilo dobro, če bi naša zunanja ministrstva in ministrstvo za pravosodje sodelovala s sosednjimi državami in se pogovarjala tudi o vprašanju drog, terorizma in tako dalje. Um, sam sem bil julija v Kolumbiji in eh, sporozum, kot ga imajo oni z ZDA, je zelo dobra ideja. Sploh, ko gre za trgovino z drogami. Uh, Eh, govorili ste o žrtvah in eh, pri tem se lahko navežem na vprašanje gospe Latford. Mislim, da moramo na tem področju še veliko narediti in da se moramo posvetiti žrtvam in njihovim interesom. Um, ne vem, ali nacionalna zavarovanja pokrivajo to vrstne žrtve, eh, ampak eh, bom eh, zadevo preučil in vam kasneje podal bolj specifičen odgovor. Kar zadeva odnose z američani, mislim, da sem že zadnjič povedal, da smo v skupni izjavi o Guantanamo med EU in ZDA eh, se dogovorili, da bomo ustrajali pri skupnih načelih v boju proti terorizmu. In eh, tudi v tej skupni izjavi in v zaključkih sveta eh, smo povedali, da to počnemo eh, z domnevo, da bodo američani povsem spremenili svojo paradigmo in se bolj posvetili eh, pregonu v Washingtonu razprava še poteka in v tem trenutku je eh, stvari težko oceniti, kaj ti delovna skupina, ki je bila oblikovana za, to, za ta namen, še ni objavila svojega poročila, ampak delo se je že začelo, imamo um, stike in torej sem stiki, v stiku tudi s pravnim svetovalcem. Uh, ameriškega zunanjega ministra za to, da bi preučili možnosti, kako nadaljevati. Ampak eh, mislim, da se bodo dejanske razprave potem začele šele pod španskim predsedstvom, eh, kajti američani tudi čakajo na poročilo o, o eh, politiki priprtja. To pričakujemo konec oktobra in uh, pričakujemo, da bodo američani potem pripravljeni na nadaljne korake. Kar zadeva vprašanje gospe Afano, trgovina z orožjem, trgovina z ljudmi, ali imamo dovolj informacij. V zadnjih letih mislim, da so analize Evropola eh, zelo dobre in da imamo boljše informacije strani obveščevalnih služb, tako da lahko bolje ocenjujemo tveganje in mislim, da svet, notranji ministri, ministri za pravosodje imajo na voljo boljšo analizo posameznih vidikov, kar jim, po mojem mnenju, omogoča, da eh, bolje oblikujejo eh, odzive in svojo politiko. Guantanamo, kot veste, je junija svet PNZ sprejel mehanizem, ki omogoča izmenjavo informacij za tiste države članice, ki bodo gostile eh, zapornike in da bo prišlo do izmenjave informacij o statusu, ki ga bodo dobile te osebe, ko bodo prišle v Evropsko unijo. Seveda se moramo odzvati na eh, določene pomislike, naprimer na področju prostega gibanja ljudi. Eh, države članice pa bodo tako dobile možnost, da bodo obvestile druge članice o varnostnih vprašanjih ali o morebitnem eh, nadzoru, rednem poročanju. Eh, hkrati pa bodo obveščeni tudi drugi. Mislim, da ta sistem trenutno dobro deluje. Države članice se med seboj obveščajo o sprejetih ukrepih, nadzorujemo pa ne samo pravno plat, ampak eh, tudi eh, integracijo, kajti poskrbeti moramo, da se ti eh, nekdani zaporniki lahko integrirajo v Evropski uniji. vse skupaj je težavno, ampak ehm, vendarle pomembno, kaj ti, eh, kar zadeva notranjo varnost, Evropska unija do sedaj ni uspela doseči dobrega operativnega sodelovanja. To je zelo težavno v eh, skupnosti 27 držav in to je izziv, ki je še pred nami. Zato moramo pridobiti vse agencije, Europol, OLAF Eurojust, vse za eno mizo in začeti moramo razmišljati o, o politiki boja proti kriminalu in o, o naših prednostnih nalogah. Sam bi se zauzemal za to, da bi bil tudi terorizem ena od ključnih tem na dnevnem redu. E, ne vem, če bomo takoj. Eh, prišli do opremljivih rezultatov, ampak oblikovali bomo politične prednostne naloge. Eh, sam upam, da bo do tega odbora za notranje zadeve res prišlo, za notranjo varnost res prišlo. Um, ampak, eh, če pogledate, kaj se je dogajalo v Evropolu zadnjih deset let, mislim, da smo lahko zelo optimistični, kar zdeva to vrstno strukturo. delamo v kospolu, v okviru okte, eh, preučujemo eh, kriminalno ogroženost, eh, oblikujemo politične prednostne naloge. Tako v državah članicah kot v agencijah. Skratka, vsi imamo pred očmi iste cilje. Zdaj le pri roki nimam članka o tem novem odboru ampak eh, lahko vam morda kaj povem o tem, kdo bodo člani. Tu so predstavniki eh, različnih teles Evropske unije, ki bodo vključeni v delo. No, sam ne vem, ali sem tukaj telo, organ, organizacija, ne vem, ampak vsakdo bo imel svoje mesto v tem odboru. Najlepša hvala, gospod Dekrkov, za vaše odgovore in za pojasnila. Zaključili smo s tem prvi krok vprašanj. So še kakšna vprašanja? Si še kdo od poslancev želi besedo? Ima morda kdo še kakšno vprašanje? Gospa Enis Plašar, gospod Pronc. Pa tudi sam bom izkoristil to priložnost, eh, da predam predsedovanje Eh, gospe Infeld, kajti nažalost imam druge obveznosti. Gospa Infeld bo torej predsedovala preostanku tega zasedanja. Hvala. Okay. Dobro, srečno pot domov vam želim, gospa Henes. Hvala. Imam kratko vprašanje. Govorili smo že prej o SWIFT-u in o novem sporazumu, ki ga moramo skleniti z ZDA. Um, ehm, načelo SWIFT-a je, da ponujamo informacije oziroma da američanem dajemo dostop do informacije o evropejcih, uh, američani pa potem vrednotijo oziroma obdelujejo te podatke in e, nam morda posledujejo kakšne namige nazaj v Evropo. Me zakaj je to organizirano na tak način, če so ti podatki res tako bistveni v boju proti terorizmu, e, zakaj ne vzpostavimo svojega lastnega sistema? Zakaj ne poskušamo nekako to delovanje vzeti v svoje roke. Hvala, kolikor vem, imamo še eno vprašanje. Še kdo želi spregovoriti? Gospod Busutil. Dobro, torej bomo potem zaključili seznam. Gospod Bronc. Najlepša hvala. Vem, da islamski terorizem ni edina oblika terorizma, ampak eh, ko imamo opravka s to specifično obliko, v kolikšni meri, v kakšni meri so vojne proti muslimanskim državam morda prispevale k nekem e, vzdušju oziroma neki atmosferi, kjer e, terorizem cveti. Dobro, to je bilo kratko vprašanje. Gospod Busotil, hvala, gospa predsedujoča. Imam zelo enostavno vprašanje. Ste vzpostavili kakšno povezavo med. Eh, nezakonitim preseljevanjem in terorizmom. In tukaj imam v mislih predvsem nelegalno prečkanje sredozemlja, predvsem iz uh, afriških držav v uh, južne države Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Dekerkov, lahko odgovorite. Uh, ja, hvala. Prvo vprašanje se navezuje na SWIFT, če se ne motim. Uh, v, prejšnjem, v okviru prejšnjega obiska sem prisustoval vaši razpravi o eh, programu za sledenje financiranju terorizma in rečeno je bilo, da bo šlo v tem primeru za sporozum, ki bo omejen samo na eno leto, zato ker se bo potem spremenila struktura sistema. Torej v tem primeru eh, je eh, čas ključni dejavnik in sam nimam nobenih dvomov o tem, kakšna je dodana vrednost tega sistema. Vendar pa se strinjam z vami, da ko bomo odločali o prihodnosti tega mehanizma, eh, da moramo preučiti tudi možnost, da bi sami imeli to vrsten mehanizem. Zakaj pa ne? Toliko odgovor na vaše vprašanje. In pa eh, trenutni sporazum, videli bomo, če ga bodo eh, Eh, potrdili ministri, ustrajamo pri vzajemnosti in če bomo nekoč kot američani imeli to vrsten mehanizem, bomo eh, tudi tukaj ustrajali pri vzajemnosti. Kar zadeva eh, Irak in Iran, vojna v teh državah je pomemben dejavnik in zato Eh, potrebujemo zonanje politiko, ki spodbuja človekove pravice, eh, dobro upravljanje in ki spoštuje soverenost tretjih držav. In eh, v tem kontekstu ni bistveno, ali gre za muslimansko ali kakšno drugačno državo. Govorili ste o atmosferi, o vzdušju. in poskušal se bom uh, izogniti temu, da bi tukaj izpostavljal Iran, ampak. Gre za vprašanje kolektivne uh, varnosti in seveda tudi možnosti širjenja jedrskega orožja. Kar pa zdaj pa povezava med terorizmom in nezakonitim preseljevanjem, tukaj ne vidim nobene povezave. Uh, imamo, torej poznamo eh, določene oblike domačega terorizma v Evropi, ki je posem ločeno od, nima nobene povezave s preseljevanjem. Eh, potem so tu tudi konvertiti eh, v nekaterih državah, torej tisti, ki so prestopili v drugo vero, ki poskušajo organizirati določene akcije na notranji ravni. Eh, ampak poznamo nekatere primere ljudi, ki so se najprej infiltrirali v Evropo in potem v ZDA in so tam načrtovali napade v Evropi. In eh, to je razlog, zakaj potrebujemo dobro izmenjavo podatkov. Tisto, kar je pomembno za uh, eh, PNR, za nadzor nad mojami, je, da uh, združujemo čim več. Uh, informacij, obveščevalnih podatkov, zato da lahko zaznamo eh, ljudi že, ko potujejo, ampak ne vem, če je to isti pojav kot preseljevanje, mislim, da ne. Obstaja določeno tveganje, da pomešamo azil in preseljevanje na eni strani in pa kriminal, kadar obstajajo povezave. Uh, na podlagi obveščevalnih podatkov, moramo izboljšati varnost potovalnih listin, nadzor nad mejami, eh, obveščevanje, eh, torej obveščanje drugih držav, ampak ne, za, ne gre preprosto za to, da je nekdo migrant. Najlepša hvala. Eh, sama bi se rada vrnila na vprašanje, ki ga je postavil gospod Ponc, ampak še prej eno moje vprašanje. Mislim, da je zelo malo nezakonitih priseljencev, ki prečkajo sredozemlje eh, v čovnih in se potem znajdejo na seznamih PNR podatkov. Ampak eh, bistvo vprašanje gospoda Bronca pravzaprav ni eh, to, da ste Iran in Irak islamski državi, ampak če preučujete radikalizacijo in to počnete, o tem ste že govorili prej, ali ste našli kakšne znake, da se ti, te vojne zlorabljajo kot pretveza? za to, da ljudje izvajajo svojo teroristično dejanje, de, dejavnost. To je tisto, kar sprašujete, če se ne motim. Tudi gospod Bosotel želi nekaj dodati. Ja, če mi dovolite, eh, rad bi pojasnil. Eh, seveda nisem imel v mislih tistih priseljencev, ki pridejo nezakonito, da bi bili oni. Um, teroristi, ampak eh, bolj imamo v mislih tiste kriminalne organizacije, ki so v zadju za trgovino z ljudmi, ki organizirajo nezakonito prečkanje sredozemlja. In zato sprašujem, ali se kdaj vzpostavili kakšno povezavo med tovrstnimi kriminalnimi organizacijami in financiranjem terorizma? No, prej vas nisem dobro razumel. Obstajajo določene kriminalne združbe, kot naprimer eh, ena, ki deluje v Turciji, PKK, ki uh, se ukvarja s trgovino z ljudmi, to je dokazala uh, policija in zbira denar ne za napade v Evropi, ampak za napade v Severnem Iraku in v Turčiji. Torej, to obstaja. Take stvari se dogajajo, vendar pa tu ne gre samo za trgovino z ljudmi, gre tudi za druge vrste trgovanja. Kar pa zadeva prvo vprašanje. Določene eh, dogodke se eh, zlorablja, eh, sploh če prisluhnete retoriki organizacije kot je Al-Kaida uporabljajo različne mednarodne dogodke, da jih vključijo v svojo retoriko, v svojo zgodbo. Eh, pomankanje rešitve na eh, Bližnem vzhodu je vedno ponavljajoča se tema, ampak eh, zato bi morali ravno to čim hitreje rešiti. Ampak seveda se to zlorablja, tudi invazija eh, Iraka je zelo prisotna v retoriki islamističnih skupin. Najlepša hvala, da ste odgovorili na vsa ta vprašanja. Mislim, da eh, vse to kaže, da če želimo doseči srca in glave ljudi, moramo poskrbeti za to, da ostajamo moralno verodostojni in da nikomu ne dajemo eh, kakih pretvez za kriminalne dejavnosti. Najlepša hvala, da ste odgovorili na eh, vprašanje. Ima pa tudi dober predlog, kajti na kon, konec meseca bo delegacija našega odbora odpotovala v ZDA, kjer se bomo sestali s eh, predstavniki sorodnega odbora v kongresu. In eh, zanima me, če bi bili na voljo za kratek briefing ali za kratko izmenjavo mnen v konkretnem kontekstu te delegacije. Um, najlepša hvala. Ist, ravno v tem terminu sem tudi sam v Washingtonu. Odlično. Potem domnevam, da boste pripravljeni na kratek sestanek. Uh, Sera se želi odzvati. Uh, samo informacija za vas in za ostale poslance. Mislim, da je na črt tak, da naj bi eh, tudi eh, predsedstvo delegacije za odnose z ZDA odpotovalo tja v istem terminu in eh, sama sem prisotna tudi tam in bi šla potem v obeh funkcijah. Dobro. Torej, če nišče nima ničesar po točko razno, potem lahko zaključimo s tem sestankom in nadaljujemo z zasedanjem jutri ob desetih do povdne.